v skladu z dnevnim redom. Gremo sedaj na glasovanje o sedmih predlogih za resolucijo o svobodi obveščanja v Italiji in drugih državah članicah Evropske unije. Prvi predlog resolucije je resolucija treh političnih skupa, skupin PPE, ECR in EFD ki nadomešča vse druge predloge za resolucijo o tej temi. Predlogov sprememb ni. Zato sedaj lahko glasujemo poimensko. Izvolite. Siamo tao todos ste vsi glasovali? Vean, señorías, que... Bien. Se cierra... Glasovanje je končano. 644 glasov danih, 297 za, 322 proti, 25 vzdržanih, zavrnjeno. Pasamos ahora, pasamos a votar. Sedaj glasujemo o predlogu resolucije skupine PPE, kjer ravno tako ni nobenega predloga spremembe. Si? Sí presidente, queria pedir a palavra ao abrigo do artigo. Želela sem povedati v skladu 57. pravilom pravilnika in gre za predlog spremembe dve k tej resoluciji. Ta predlog spremembe je resnična sramota za Evropski parlament. V imenu resnice o tem sploh ne bi smeli razpravljati, še manj pa glasovati. Vse, kar tukaj piše, ne drži. Temeli na govoricah, do katerih je prišel na portugalskem med volilno kampanjo. Kar pa je res in kar drži, tukaj imam dokaz, je, da je poslanec, ki je uložil ta predlog spremembe na svoji spletni strani izrazil svojo nestrpnost in svoj pristop podoben inkviziciji. Ko je prosil Joseja Saramaga, da se odreče svojemu portugalskemu državljanstvu. Torej, kje je tukaj svoboda izražanja? Sedaj bomo glasovali o predlogu za resolucije EPP. Umaknila se je prošnja za poemensko glasovanje, zato glasujemo z igom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zdržani? da ne bo nobenih dvomov, bomo rezultat preverili. Se cierra votación. Izvolite, zunanje glasovanje je zaključeno. 678 glasov oddanih, 258 glasov za, 347 glasov proti, 73 glasov vzdržanih, zavrnjeno. Pasamos. Sedaj glasujemo o predlogu resolucije skupine ECR, kjer ni predlogov sprememb. Ravno tako so omaknili prošnjo za poemensko glasovanje. Glasujemo z igom rok. Izvolite. Kdo je proti? Zdržani? Želite preveriti? Pa preverimo. Izvolite, lahko glasujete. Glasovanje je končano. 678 glasov oddanih, 301 za, 351 proti, 26 vzdržanih, zavrnjeno. Pasamos ahora signor presidente ai sensi dell'articolo centoquarantasette del regolamento vorrei predsednik po pravilo ena štiri sedem naj vas spomnim da je to povezano o razpravi o človekovih pravicah in leta dva tisoč sedem je bilo odločeno da se ne omenjajo posamezni narodi ki predstavljajo oziroma posamezni ljudje na položajih isti odnos bi morali pokazati tudi v zvezi z eh, predlogom spremembe, ki ga je dala Evropska ljudska stranka pri tem glasovanju in v tem primeru eh, se omenja Giorgio Napolitano. Hvala lepa, gospod Sosoli. Gospod Sasoli, vi torej govorite o nedopustnosti in se sklicujete na člen 157 našega pravilnika. Predsednik Buzek je preveril to vprašanje in to podrobno. V svoji analizi je upošteval naslednje predlogih sprememb 7, 8 in 9, katere ste omenili, so neposredno navezani na besedilo, ki ga želi, želijo dopolniti. In drugič, s tem se ne želi črtati ali pa nadomestiti celotnega besedila. Ravno tako ne spreminjajo besedila nekaj odstavkov, ravno tako pa ne bo, ne bodo te spremembe vplivale na vse lingvistične verzije. Torej, v skladu s členom 157 je predsednik mnenja, da so izpolneni vsi pogoji za to, da ti predlogi sprememb niso nedopustni in nesprejemljivi. In zato je predsednik odločil, da spremembe lahko sprejmemo, predloge sprememb lahko sprejmemo. Kar pa zadeva omembo predsednika Napolitana, našega dragega kolega, precedensi, ki obstajajo nam dovolijo, da lahko omenjamo politike, predsednike v naših besedilih. Zagotovo pa gospod Sasoli pravilnik odpira nove možnosti, kot je naprimer ustni predlog spremembe ali pa imate tudi možnost, da glasujete proti omenjenim predlogom spremembe. Prmavno. Gospod Mauro, izvolite. Eh, Gospod eh, predsedujoči, strinjam se z razlago predsedstva pravil, ki urejajo te predloge sprememb. Imam pa predlog za usni predlog spremembe, da obdržimo vse te predloge sprememb in da enostavno predlagamo, da se ime in priimek predsednika republike črta. Zato predlagam, da spoštojoč svojo navado, da ne omenjamo posameznikov po imenih, da črtamo besedici Giorgio Napolitano pustimo pa predloge sprememb takšne, kot so sicer in kolegi lahko potem glasujejo. Gospod predsednik, menim, da bomo s tem pokazali tudi spoštovanje predsednika republike, kajti on je dejansko povedal, kar so slišale vse skupine, politične skupine. Najlepša hvala, gospod Mauro. Gospod Rinaldi je prosil za besedo. Grazie, hvala lepa, gospod predsednik. Razumel sem, kako razlaga predsednik dopustno teh, teh predlogov sprememb in bi enostavno prosil avtorje, da jih umaknejo. Kaj ti mislim, da če črtamo ime in priimek predsednika republike, mislim, da s tem ne bomo nič večjega spremenili v samem predlogu spremembe. Nikoli nisem videl da bi neki član parlamenta neke druge države omenjal eh, angliško kraljico v svojem parlamentarnem delu. To je mogoče tudi izkoriščati. Zato predlagam, da se predlogi sprememb 789 omaknejo. Eh, Gospod Sassoni, usted... glede na to, da ste vi sprožili to vprašanje, in da gospod Mauro že predlaga možnost kot odgovor na eh, vašo membo, bi spregovorili. Mi smo pripravljeni črtati ime in priimek predsednika Italije, gospod predsednik. Torej, pripravljeni smo črtati eh, te imeni. Eh, Zato bomo črtali omembo imena predsednika države Italije. Sedaj gremo na predlog resolucije štirih skupin socialistov in demokratov, liberalcev, zelenih in skupine GUE. Ta resolucija nadomešča vse preostale resolucije z novim besedilom. Gremo na glasovanje o predlogu službe 5. Kdo je za? Proti? Držani? Zavrneno. Predlog sem B10, glasujemo po imensko. Izvolite. Glasovanje je končano. 687 glasov danih, 306 za, 343 proti, 38 vzdržanih, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 8, poimensko. Izvolite. se cierra. Glasovanje je končano. 676 glasov danih, 318 za, 343 proti, 15 vzdržani zavrnjeno. Sedaj imamo ustni predlog spremembe gospoda Mela. Izvolite. Gospod predsednik, moj ustni predlog. Skupni predlog spremembe je naslednjih. Zelo obžalujemo to, kar dela socialistična vlada na portugalskem. Prišlo je do odločitve v zvezi z televizijsko postajo portugalske televizije in sedaj portugalska vlada preučuje primer tega človeka. Hvala lepa, gospod Melo je kakšen poslanec proti temu, da bi sprijeli ta ustni predlog spremembe? Hvala lepa. Eh, no ustni predlog spremembe ni sprejet. Glasujemo torej o tretjem odstavku poimensko. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 677 glasov danih, 338 za, 320 proti, 19 vzdržanih sprejeto. Sedaj glasujemo o odstavku številka 4 poimensko. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 686 glasov danih, 339 za, 326 proti, 21 vzdržanih sprejeto. Sedaj gremo na predlog spremembe številka 6. Glasujemo poimensko. Izvolite. Se cierra la bota. Glasovanje končano. 687 glasov oddanih, 301 za, 368 proti, 18 vzdržanih zavrnjeno. Sedaj glasujemo o ostavku številka 5. Poimensko, izvolite. Se cierra la votación. Glasovanje zaključeno. 686 glasov danih, 345 za, 324 proti, 17 državnih sprejeto. Glasujemo o stavku šilka 6, pojmensko zvolite. Glasovanje je končano. 684 glasov danih, 342 za, 327 glasov proti, 15 vzdržanih sprejeta. Sedaj pa ostavek številka 7. Glasujemo poimensko, zvolite. Se cierra votación. Glasovanje je zakončano. 687 glasov oddanih, 346 za, 318 proti, 23 držanih sprijeto. Sedaj pa glasujemo o alineji številka 7. Do za.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 Sedaj glasujemo o predlogu številka 7 po imensko. Glasujte. Se cierra votación. Glasovanje končano. 688 glasov oddanih, 302 za, 346 proti, 40 vzdržanih. Zavrnjeno. Predlog smo imeli številka 9, glasujemo po imensko. Izvolite. Glasovanje je končano. 683 glasov danih, 326 za, 335 proti, 22 vzdržanih, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o uvodni navedbi šte, uh, B. Kdo je za? Proti. Mislim, da je bilo to sprejeto, vendar pa bomo preverili. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. 688 glasov danih, 343 za, 326 proti, 19 vzdržanih sprejeto. Sedaj glasujemo o eh, prelog sredine številka 2, poimensko, izvolite. Se cierra. Glasovanje je končano. 690 glasov oddanih, 269 za, 338 proti, 83 vzdržanih. Zavrneno. Sedaj pa predlog spremembe 3. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrneno. sedaj glasujemo o uvodni navedbi C v dveh delih, poimensko o drugem delu. Sedaj glasujemo o prvem delu. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o drugem delu in to poimensko. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 689 glasov danih, 339 za, 331 proti, 19 vzdržanih sprejeto. Sedaj pa gremo na predlog spremembe 1. Glasujemo poeminsko, zvolite. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 691 so oddanih, 271 za, 339 proti, 81 vzdržanih zavrnjeno. Sedaj pa uvodna navedba D. To je za. Kdo je proti? Držani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe številka 4, poimensko, izvolite.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 hišo spomnim na dejstvo, da Evropski parlament ne bi smel sprejemati rezolucij, ki predstavljajo dvojne standarde. Zato bom navedel primer moje države, Mačarske. Finančni minister je uložil tožbo proti novinarju, zato ker eh, ministru ni bilo všeč, kaj je novinar o njem pisal. In iz tega razloga mislim, da omenjanje italijanskega predsednika vlada v vašem besedilu, ki vlaga tožbe proti časopisu in da se v tem primeru ne omenja situacije iz Mačarske, ki je eh, resneša, eh, mislim, da je to dvojni standard. Zato pozivam kolege na levi, da ne ostajajo in kajti na ta način bi samo pokazali, da v bistvu je vaša dejavnost samo predstava, da samo nagajate eh, predsedniku države en, oziroma predsedniku vlade ene države in ker pač njegova vlada ni iz vaše politične družine, vi pa ne sprejemate istih standardov eh, takrat, ko gre za probleme v socialistični vladi. Parlament shouldn't accept. Evropski parlament ne bi smel dopuščati dvojnih standardov zato, da bi eh, izvajali pritisk na novinarje, ki odkrivajo primere korupcije med politiki. In eh, naša vlada je pred nedavni se, spri, eh, se odločila, da bo vložila kazenski postopek proti Tomažu Mindrohu, on je novinar našega glasila na mačarskem in Ta tožba je bila vložena proti novinarju, ki je preiskoval škandale, v katere je bil pleten eden od visokih uradnikov eh, vlade in kandidatov za evropskega komisarja. In eh, zato vas prosim, da ta amandma podprete, zato da boste ostali kredibilni in da boste jasno povedali, da ne se izvajate pritiska samo na eno osebo, ki je ne marate, ampak da dejansko se zauzemate za svobodo tiska v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sajer. Prebrali smo torej vaš ustni predlog spremembe. Je kje kakšen poslanec, ki je proti predlogu spremembe gospoda Sajerja? بهم لا لا لا Silencio. Tišina, prosim. Señorías. Gospe poslanke in poslanci, tišina, prosim. La Moramo nadaljevati z delom. Predlog spremembe gospod Sajer je bil zavrnjen. Sedaj glasujemo o uvodni navedbi E poimensko. Izvolite. Glasovanje je končano. 684 glasov danih, 331 za, 327 proti. 26 vzdržanih sprejeto. Predlog se nevje številka 11. Glasujemo po imensko. Zvolite. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 689 glasov danih, 319 za.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 686 glasov oddanih, 335 glasov za, 338 glasov proti, 13 vzdržanih. La proposta, la proposta predlog. Señorías. Prosim vas, gospe in gospodje. A ver, señorías. Señor Mauro, siéntese. Vamos a ver. Gospod Mauro, sedite se, prosim. Pasamos, pasamos por tanto a examinar. Sedaj gremo na predlog resolucije zelenih in skupine Ale, kjer ni nobenega predloga za spremembo. Kdo je za? Kdo je proti? Preverjamo, izvolite. Kje se je Fede? Kje je Fede? Kako se je Fede? Freedom and democracy. Freedom and democracy. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 675 glasov oddanih, 321 glasov za, 346 glasov proti, 8 vzdržanih zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o predlogu resolucije skupine Evropa za svobodo in demokracije. Tukaj ni predlogov sprememb. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? To bomo preverili.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 Sedaj gremo na predlog resolucije skupine GUE, NGL. Tudi tukaj ni predlogov sprememb, kdo je za, kdo je proti, držani, zavrnjeno. Sedaj gremo na Sí, pasamos. Sedaj glasujemo o predlogu resolucije skupine socialistov in demokratov, kjer ni predlogo sprememb. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 683 glasov danih, 333 glasov za, 345 glasov proti, 5 vzdržanih, zavrnjeno. In za konec glasujemo o predlogu rezolucije skupine ALDE. Ni predlogov spremenj. Kdo za? Kdo je proti? Zdržani? To bomo preverili elektronsko. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje je končano. 684 glasov danih, 338 glasov za, 338 glasov proti, 8 zdržanih, zavrnjeno. Señor Mauro, muy tonto. Senhor Mauro. Gospod Mauro. Imate postopkovno vprašanje? Presidente, e per inform... Gospod predsednik, naj vam povem nekaj, kar je zelo resno, kar ni v bistvu povezano s tem glasovanjem, ampak želel bi, da predsedstvo parlamenta o tem čimprej razmisli in da zagotovi, da se naše prerogative zaščitene. Danes dopolne je en član Evropskega parlamenta, to je bil tudi član naše skupine, videl uradnike italijanske policije v svoji sobi, medtem ko je bil v Strasburgu. Tako je moral zapustiti Strasburg in se vrniti. Šlo je za pobudo italijanskega sodišča in omogočili so preiskavo zasebne sobe člana Evropskega parlamenta. In to prav gotovo krši naše privilegije in imunitete. In zato prosim predsedstvo in predsednika, da se Evropski parlament in vi, Gospod predsednik, pozanima, kaj je bilo narejeno? Eh, eh, to, kar je bilo storjeno proti gospodu Maceli, po moje predstavlja veliko kršitev naših imunitet in privilegijev. Predsedstvo bo obravnavalo to zadevo zato, da bomo zaščitili naše privilegije in imuniteto. Gospod Landsbergis. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Upam, da prejšnjo nesrečno glasovanje o litovskem zakoni, eh, ki, v še neobstoječi obliki, upam, da je to, to nesrečno glasovanje pomagalo razumeti kolegom, kakšno nevarnost moramo preprečiti. Tako da se Evropska unija ne bo spremenila v Sovjetsko unijo. Hvala lepa, gospod Landsbergi. Sedaj gremo na obrazložitve glasovanja. Besedo ima gospod Ribelini.